Eh, sedaj nadaljujemo z obrazložitvijo glasov. Sedaj prehajamo na poročilo Kriste Klas. Gospa Rojtova, prosim, eno minuto. Pani predsedkinje, vítam kompromis, ki primije vlade. Dame in gospodje,